Kolegice in kolegi, začenjamo z današnjim sestankom. Pozdravljam eh, povratek gospe Mirjade. Eh, torej, v vsakih eh, volitvah so tisti, ki izgubljajo, tisti, ki se ne pojavijo in dobro je, da ste še vedno med nami tudi zato, ker bomo glasovali. Najlepša hvala, da ste z nami. Kar zadeva naš današnji dnevni red. Glede na to, da kolega Odriha ni oziroma ima eh, težave, bomo eh, točko 12, eh, o točki 12 glasovali po osmi točki. Torej, če nima nihče nič proti, bomo s tem sprejeli dnevni red. V svoji dokumentaciji boste našli tudi zapisnik našega sestanka za dne 3. decembra. Če nima nihče nobenih. Eh, pripomp, eh, s tem velja, da so te odločitve sprejete. Potem še dve novici. Eh, skupina SND je gospoda Vladimirja Monka določila kot poročevalca za obdobje do leta 2020 in pa Monika Majer za, je bila določena za generalno poročevalko za tretji razdelek. Eh, torej, eh, gospod Monka in gospa Holmajer sta tako eh, generalna poročevalca za omenjena razdelka. Meni se zdi to dobra izbira in že vnaprej pozdravljam njuno ponovno izvolitev. Osnutek zapisnika za dne 21. novembra ste tudi sprejeli, nihče nima nič proti in s tem štejemo, da je ta zapisnik tudi sprejet. Danes imamo zelo natrpan dnevni red. Prva točka, eh, o kateri bomo govorili eh, in za katero bomo porabili pol ure, je naslednja. Eh, lahko vam povem, da smo bili zelo pomirjeni potem, ko je v trialogu bil sprejeta, bila sprejeta nova različica eh, splošnega proračuna. Eh, prej je namreč eh, spravni postopek bil neuspešen, 3. decembra je gospod Oettinger predstavil novo različico in 4. je bil potem trialog, ta se je končal uh, po noči, ne sicer prepozno, malo pred polnočjo in v tem trialogu nam je uspelo doseči začasni dogovor, ki smo ga potem predložili koordinatorjem 5. decembra. Uh, Koreperju pa je bil ta predlog predložen 7. decembra, eh, Koreper je dal pozitivno mnenje in potem imamo novo resolucijo, o kateri bomo glasovali tudi nocoj o tem poročilu in sedaj bi dal besedo eh, poročevalcu Danielu Viotiju, ki je opravil odlično, neverjetno delo s eh, kolegoma Ribigom in Gajarjem, z drugimi poročevalci v senci, z eh, političnimi svetovalci, z vsemi člani, ki so se delovali v spravnem postopku in zahvaljujoč vsemu temu imamo uh, sedaj tudi otipljiv rezultat pred seboj. Uh, Eh, ki je bil eh, dosežen eh, v času trialoga 5. decembra. Torej, gospod poročevalec, imate besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vsem kolegom, ki so danes na tej seji. Strinjam se s tem, kar ste povedali na koncu. Mislim, da to ni uspeh poročevalca ali poročevalcev v senci, ki so ali pa poročevalca za ostale razdelke, agencije in tako naprej. Mislim, da je ta uspeh dober rezultat, ki ga je pridobil celoten Evropski parlament. Mislim, da smo res dosegli dober rezultat. Vsi člani Evropskega parlamenta so zagotovili zelo jasen, zelo trden mandat dvakrat, pravzaprav trikrat, marca, julija in potem še na glasovanju o proračunu v okviru parlamenta. Sporazum, ki smo ga dosegli, je po mojem mnenju uspeh. Namreč parlament je večkrat splošnemu poročevalcu in delegaciji, ki se je pogajala, rekel, da moramo nekaj dobiti tudi v zameno. Gre za nekaj zelo pomembnega, zlasti v luči tega, kar smo mi dali svetu, ko smo popustili pri instrumentu za begunce, gre za sirske begunce v Turčiji. Svet je vzel milijardo iz proračuna Evropske unije. Ta sredstva je namenil temu skladu za Turčijo, ampak ni pa zaprosil za soglasje drugega proračunskega organa, torej nas. Pogajalski ekipi smo rekli, da bi za to milijardo, ki smo jo namenili instrumentu za begunce, želeli v zameno pridobiti dodatna nova sredstva za evropske prednostne naloge, gre za milijardo evrov. Predvsem gre za prednostne naloge, ki so za nas izjemno pomembne. Ta rezultat smo potem tudi dosegli. Dosegli smo tisto, kar smo želeli. Prišlo je namreč do povečanja izdatkov na strani Evropskega parlamenta oziroma njegovega proračuna 943 milijonov evrov smo dobili dodatnih sredstev, kar je odličen rezultat. Tu je pa tudi druga plat medalje in v tem uskem krogu lahko to tudi izpostavimo. Mislim, da lahko z veliko mero ponižnosti tudi rečem, da smo dosegli dober rezultat. Oktobra je namreč komisija želela v razpravo in tudi v spravni postopek želela sprožiti tudi člen 15.3. V zadnjih tednih je bilo veliko govora o tem členu. Mi smo se vedno zauzemali za to, da bi se uporabil ta člen ampak nismo bili dovolj odločni ali dovolj močni, da bi lahko zahtevali, da se dejansko uporabi ta člen. Prvič se je namreč zgodilo, da bi lahko ponovno pridobili sredstva, ki jih nismo uporabili v okviru evropskega proračuna, ta neporabljena sredstva bi potem porabili za raziskave. Tako svet kot mi smo bili malce nepripravljeni na vse skupaj. Bili smo tik na tem, da bi skoraj da odnesli domov tudi to zmago, vsaj tako si sam razlagam trenutni rezultat. Želeli smo, da bi za državljanke in državljane zagotovili čim več naložbenih sredstev, mi smo želeli ustrajati na načelnih stališčih. Gospod predsednik, med prvim spravnim postopkom smo kot delegacija sprejeli odločitev, da bomo enostavno prekinili pogajanja, kajti svet je deloval zelo agresivno v odnosu do nas skoraj da lahko rečem, da so nas skušali uničiti. Parlament sicer ni uspel doseči vsega tistega, kar je želel, ko gre za načelno vprašanje, vseeno pa smo dosegli dober rezultat, vsaj kar zadeva finančna sredstva, ki smo jih zdaj zagotovili za prihodnost Evropske unije. Časa nimamo veliko, zato ne bom predolg. Hvala lepa, da ste me podpirali v vseh fazah postopka. Mislim, da ste imeli možnost prebrati tudi vse dokumente, veste, kje so se sredstva povečala, za koliko so se povečala, kakšne so prevzete obveznosti za prihodnje leto. Kot poročevalec se mi zdi, da bi lahko glasovali za ta predlog prosim seveda tudi odbor, da me podpre pri tem stališču. Bom pa zagotovo spoštoval tudi posamična politična stališča članov v odboru. Mislim, da lahko podpremo sporazum, ki je bil dosežen glede proračuna za prihodnje leto. Mi smo skušali storiti res vse v svoji moči, da bi vsaj obradili politične prednostne naloge Evropskega parlamenta. Želeli smo, da bi evropskim državljankam in državljanom zagotovili veliko več sredstev. Verjetno smo jih zagotovili še veliko več, kot smo predvidevali, da jih bomo lahko na začetku spravnega postopka. Toliko z političnega vidika, če želite, se lahko tudi na tehnični ravni pogovorimo tudi bolj poglobljeno. Zdi se mi, da smo vsi dovoljkrat prebrali vse te številke, mislim, da jih poznamo že na pamet. Hvala. Hvala lepa, gospod splošni poročevalec. Torej, upam, Eh, in zahvaljujoč eh, močni ekipi za pogajanja eh, smo dosegli, smo dosegli ta rezultat. Ta ekipa je bila pa močna zato, ker je bila tudi enotna. In besedo dajem gospodu Pavlu Rubigu. Najlepša hvala. Najlepša eh, hvala, eh, eh, predsedujoči. Ki je uložil ogromno predlogov, nekateri so bili tudi sprejeti na našem predsedujočem Artuji, bi se rad zahvalil za potrpljenje, da je počakal do konca, da smo dosegli rezultat, ki bi omogočil podporo vseh treh Uh, well, Tudi uh, kolegi uh, so pomagali, so delavci. Uh, so bili bili Dosegli uh, smo pa cela 9 odstotno uh, zvišanje uh, pri obveznosti. Uh, Pri Evropskem parlamentu smo dosegli, da organ za evropske eh, stranke je ostal eh, eh, nespremenjen, kar pomeni, da bi lahko ohranili delovna mesta v Evropskem parlamentu. Na svetu smo dosegli džentlmenski sporazum. Ja in dobili Eh, teoretično in eh, simbolično krčenje sredstev. Sodišče je dobilo pet dodatnih delovnih mest, dobili proračun za informacijsko tehnologijo, ki znaša približno pol milijona er evrov. Potem pa smo dobili tudi 1,2 milijona evrov za eh, strateško eh, komuniciranje eh, Evropske službe za zunanje delovanje. Dobili smo tudi 4,2 milijone za äh, äh, plačila äh, in tukaj dosegli tudi krčenje pri plačilih, ki jih ne. Äh, potrebujemo. Na splošno äh, sem zadovoljen z rezultatom. Pomembno je bilo, da smo dosegli ja, dogovor, kajti leta 2019 je volilno leto, zato ne bo lahko leto in äh, rad bi se zahvalil vsem, ki so nas pri tem podprli. Rad bi se zahvalil vsem sodelavcem in tudi asistentom. Pomembno je, da pokažemo, da smo složni, da smo združeni in da delujemo enotno. Zato smo tudi uspeli uveljaviti naš predlog. Najlepša hvala še enkrat. Eh, najlepša hvala, da si te znali najti eh, prave besede, da ste lahko prepričali avstrijsko predsedstvo, gospod Rubik. In sedaj je gospod Gajar. Ja, um, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi rad äh, pohvalil. Glaube,

politische Grenzen pošljemo zelo raznoliko politično gledano delegacijo na pogajanja s svetom. Ähm, in ravno tak, zato nam je uspelo zelo dobro upraviti äh, naše delo. Rad bi se zahvalil vsem skupaj, rad bi se zahvalil vsem eh, političnim skupinam, sodelavcem odbora za odlično sodelovanje. Tudi pri agencijah je prišlo do ähm, zelo zanimive situacije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 razširjeni pristojnosti in da moramo zato tudi več storiti. Komisija ni bila proti, vendar pa je imela pomislike. Tudi svet je imel pomislike, kaj ti proračuna ne bi smeli povečati. Sredstva za agencije bi ähm, morala biti ähm, zadostna, lahko bi jih premestili, ne bi äh, pa jih smeli povečati in okrepiti. Zato smo se dogovorili,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 Premislimo, koliko sredstva potrebujemo. Zato smo sredstva vzeli tistim agencijam, kjer še nimamo pravne podlage in preselili ta sredstva na tiste agencije, ki imajo ogromno e dela. Agencije so bile prednostnega pomena äh, za Evropski parlament, to je lepo, ni pa lepo, mm, da smo pri skupnih sklepih dosegli petodstotno znižanje števila zaposlenih v agencijah. To pa mi ni bilo ravno pogodo. Hvala lepa. Sedaj bom dal besedo tistim poročevalcem v senci, ki so prisotni in ki želijo besedo. Gospod Tarant, prosim. Ali bi delili z nami vaše gledanje na to vprašanje? Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi le razložil naslednje. Čez cel konec tedna sem razmišljal o svojih opcijah in se posvetoval z demokrati, med socialistov in celo iz Alde in se odločil, da ne bom izkoristil te opcije in da ne bom uložil nobenega predloga spremembe. Najlepša hvala. Hvala lepa za to, kajti vi ste nas prisilili, da smo glasovali proti členu 15.3. S tem eh, smo v bistvu ogrozili stvari oziroma je prišlo do nevarnosti in najlepša hvala, da ste nam sedaj omogočili, da se temu razkolo izognemo in pozdravljam eh, vašo modrost, gospa Mirjada. Mar- Ali ste zadovoljni s tem proračunom? No, mislim, da eh, nihče ni sto odstotno zadovoljne, vendar pa priznavam, da je bilo narejeno velikega dela. Ena stvar je za me pomembna. Tokrat bo namreč prvič, da imamo posebno proračunsko linijo za obrambo in eh, Vsi se strinjamo, da je naša največ, eh, največja nevarnost eh, eh, podnebne spremembe in kakorkoli pa čestitam gospodu Viotijo in ekipi in vsem, ki so veliko vložili v ta predlog. Druga ne, drugega ne bi dodala. Hvala lepa. Ste pripravljeni v naslednjih dneh delati pred Božičem eh, v okviru novega spravnega postopka? Lahko bi se me dalo prepričati. Možno je. No, pozdravljam število, precejšnje število predlogov sprememb. E, če bi samo o enem morali glasovati in če bi samo en bil izglasovan, bi s tem propadel ta dogovor, ki je bil dosežen v času trialoga. Saj vas malo dražim, pravzaprav. Sedaj pa. Gospa Garas je zavadila. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi rada eh, čestitala poročevalcima. Kljub vsem težavam, ki smo jih imeli, smo dosegli no dober sporazum in eh, verjetno je to najboljši takovrsten dogovor v zadnjih letih. Zato čestitam za prav ljudi. Torej, se bo naš mandat končal lepo. No. No, začeli smo z neuspehom v spravnem postopku leta 2014, sedaj pa spet končujemo z neuspehom v spravnem postopku, pa z dobrim dogovorom doseženim v trialogu, kar je čisto zadovoljivo. Kdo bi še besedo, nihče, se bomo ustavili. S tem želim čestitati vsem eh, tistim, ki ste prispevali k temu uspehu, predvsem pa eh, ekipi sekretarjata odbora za proračun. Ta ekipa je opravila izjemno delo in predlagam, da jim zaploskamo. Dobro, ura je 28 zvečer. Sedaj bomo poskušali s prvim glasovanjem kar eh, zadeva. Prvo des, eh, prvi dosje, to je sprememba statuta EIB eh, po, po Brexitu, se pravi po izstopu eh, EU in, eh, in sicer je predlagan poenostavljeni postopek gospa Gardija Zabal nam bo povedala, kaj je treba sedaj storiti v zvezi s tem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 prilagoditi kapital Evropske eh, investicijske banke na možen izstop z drugega kraljestva. Rada bi eh, vas obvestila, da tako kot smo veliko krat že povedali v odboru, smo prosili države članice, da po izstopu z drugega kraljestva iz Evropske investicijske banke nadomestimo ta Esto en esta primera fase no se puede hacer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 je potem to tako. In sedaj bomo dali besedo še komu, če želi še kdo besedo, nihče ne želi besede. Prosim, gospod Vart. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne bi želel zavlačevati in ne bi začel se podrobno spuščati v predloge ki jih imamo pred seboj, kajti eh, ti predlogi bodo začeli veljati eh, šele takrat, ko bo Združeno kraljestvo odšlo. Ampak tako kot stvari stojijo, nisem čisto prepričan, kakšen bo postopek glasovanja. Prav gotovo bi želel, da ne bi moje ime bilo eh, napisano prod nečem, kar naj bi potrjevalo vstop eh, pardon, izstop Združenega kraljestva iz EU, zato bi se želel vzdržati pri tem eh, glasovanju. Eh, prav, bomo zabeležili eh, vašo izjavo. No, Združeno kraljestvo lahko pred 29. marcom še vedno da svoje mnenje glede svojega izstopa. To je možno tudi v času prehodnega obdobja, kar nekoliko pomerja. In to je tudi stališče ki eh, ga je danes predstavilo Evropsko sodišče. No, gospod Ward ne bo uh, sodeloval pri glasovanju, torej on se vzdržuje, ampak v bistvu ne gre za glasovanje, če nihče nima nič proti s tem, Sklepam, da je mnenje gospe Gardija Zabal sprejeto s strani našega odbora. Gospod Tarant. Ne, ne, ne, nobenega komentarja nimam. Predlog je zelo dober. Želel sem samo izraziti svojo podporo. Eh, če Združeno kraljestvo ne bo eh, odšlo oziroma, če bojo ostali, potem se eh, lahko tudi zdržimo. Hvala lepa. E, torej, naš odbor podpira poročevalko. In s tem sprejemamo mnenje. Sedaj bomo odločali o osnutku splošnega proračuna za leto 2019 glasovali bomo o uloženih predlogih sprememb v zvezi stališča sveta, tako kot je bilo potrjeno se strani Koreperja 7. decembra. Torej, naj vas spomnim, gre za začasni dogovor z dne 5. decembra. Torej, če želimo, da bi ta proračun bil sprejet ta teden, ne smemo podpreti nobenega, eh, nobenega eh, predloga spremembe, kajti v tem primeru eh, bi eh, cel eh, predlog padel. Eh, 99 predlogov sprememb je bilo uloženih in sicer jih je uložila ena sama politična skupina. 11 eh, jih je bilo uloženih pri sekretarjatu našega odbora eh, in vložili so jih člani te skupine. Eh, prav, tako ste dobili razpredelnico v obliki Excela. Predlagam, da eh, glasu, glasujemo za cel svežen teh predlogov sprememb, poročevalec glas, eh, predlaga, da glasujemo proti temu svežno, kajti če bi glasovali za, potem bi dogovor propadel. Deset minut eh, imamo sicer že, eh, že prednosti glede na načrt eh, glasovanja. Za deset minut prehitevamo, bi lahko rekli, eh, sicer malo dvomim. Torej, glasujemo o svežnju. Merjada, nimate nič proti? Vas to ne moti? No. Gospod predsednik predlaga, da nehamo kaznovati tiste, ki so tu. Res moramo glasovati sedaj. Hvala. Hvala. Sedaj bomo glasovali o tem predlogu. In predlog je soglasno sprejet. In tako, da nadaljujemo z našim glasovanjem, glasujemo v svežno o e, eh, 99 predlogih sprememb skupine GUE. Predlagam, da, da bo to bolj svečano, da uporabimo eh, svoje glasovalne kartice in glasujemo. glasujemo v svežnju. Torej, tisti, ki ste za te predloge sprememb, naj glasujejo za, tisti, ki so proti amondmaju, glasujejo proti. Lahko se tudi vzdržite. No, torej, glasovanja je konec. 18 proti 2, torej 3 eh, je vzdržani glasovi, to pomeni, da so ti predlogi sprememb zavrnjeni. Sedaj pa glasovanje o resoluciji. Imamo predlog spremembe številka 1. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Kdo se vzdrži? glasovali bomo elektronsko o eh, predlogu spremembe številka ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen je predlog spremembe 13 proti 11. Drugi predlog spremembe za proti zdržani zavrnjen. Predlog spremembe številka 3 z ustnim predlogom spremembe za proti zdržani sprejet. Kompromis 1 za proti zdržani pre, sprejet. Amandma 6 za proti zdržani sprejet. 7 za proti zdržani zavrnjen glasujemo o celotnem besedilu, ki je tako popravljeno, eh, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto, sedna je za, dva proti, pet zdržanih glasov. Sedaj pa gremo naprej in sicer uporaba instrumenta prilagodljivosti, tu ni nobenih predlogov sprememb, glasujemo poimensko v celotnem tekstu, glasujemo. Vsi smo glasovali, konec glasovanja. 20 za, 2 proti, vzdržanih ni bilo, s temi besedilo potrjeno, čestitamo poročevalcu dva, pardon, e, se upravičujem, dva vzdržana. Potem uporaba solidarnostnega sklada, e, gre, e, gre za predplačila za leto 2019, tukaj predlag, predlogov sprememb ni. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. 23 glasov za, en vzdržani glas, nihče ni bil proti. In potem sedaj glasujemo o skladu za regionalni razvoj in za kohezijski sklad. Imamo ustni predlog spremembe za tretji amadma za, proti. Kdo se je vzdržal, e, potrjen oziroma sprejet. 24 je omaknem, amadma 25 za. Eh, proti, zdržani, zavrnjen. Amandma ena, štiri in tri, za te glasujemo skupaj, kdo je za, proti, zdržani, bomo preverili elektronsko. Glasujemo elektronsko. Smo vsi glasovali. Konec glasovanja. Šestnajst glasov za, sedem proti, en zdržan glas, tem je potrjen šestindvajset za, proti, zdržani, zavrnen sedemindvajset za, proti, zdržani, sprejet amandma dva in pet. Glasujemo skupaj, kdo je za, kdo je proti, kdo se je vzdržal, sprejet osemindvajset za proti, vzdržani, sprejet. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za, proti, vzdržani, bomo eh, preverili elektronsko, glasujemo, da bojo stvari jasne. Konec glasovanja. Zavrnjen, 17 glasov je bilo proti. Kompromisni predlog številka ena, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromis številka dva. Ne, ne. Amandma 21 oziroma predlog spremembe 21, kdo je za? 21, 21. Kdo je za? Proti? Kompromisni predlog ena je bil sprejeti, 21. predlog spremembe postane brezpredmeten. Se upravičujem, pravi predsednik. Predlog spremembe 21. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se je vzdržal, je potrjen oziroma sprejet številka 20 za, no, ta je brez predmeten, ker je 21 bil sprejet. Glasujemo v prvem delu predloga spremembe 21. Kdo je za prvi del 21? Za, eh, proti, kdo se je vzdržal? Sprejet. Eh, številka dve kompromisni predlog, kdo je za, kdo je proti, kdo se je vzdržal? Sprejet kompromis številka tri za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis številka štiri za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis pet, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Kompromis številka šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Zdržan je sprejet, kompromis 8, kdo je za? Pro, pardon, 7, 7 eh, eh, sprejet, 8, kdo je za, kdo je proti, zdržan je sprejet. Amantma številka 50, kdo je za, kdo je proti, zdržan je, bomo preverili elektronsko, glasujemo o predlogu spremembe številka 50. Smo vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen 16 eh, proti 51, 54 in 22. To so predloge, v katerih glasujemo skupaj, kdo je za, proti, kdo se je vzdržal sprejeti. So 52 za, proti, vzdržani sprejet. 53 za, proti, vzdržani sprejet. 55 za, proti, zdržani, sprejet. 56 za, proti. Ni jasno, ni jasno o 56. predlogu spremembe, kakšni je za. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet 16 eh, proti 10 glasovom, en zdržan glas je bil. Amandma 57 za, proti, zdržan je sprejet. Os... 59 za, proti, zdržan je sprejet. 13 za, proti, zdržan je sprejet. 14 za, proti, zdržan je sprejet. 15 za, proti, zdržan je sprejet. 16 za, proti, zdržan je sprejet. 60 eh, o prilogah za proti zdržani sprejet. Eh, Vodne izjave 17 za proti zdržani sprejet, 18 za proti zdržani sprejet, 19 za proti zdržani sprejet. Glasujemo o celotnem besedilo poimensko, glasujmo. Vsi smo glasovali. Konec glasovanja. 25 glasov za, en glas proti in en zdržani glas čestitamo poročevalcem. Sedaj glasujemo o poročilu eh, Jensa Gajerja, predlasenem bi ena za proti 2. Zdržani sprejeto, dvoje za, proti, vzdržani sprejeto, štiri, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, pet, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, predmež sedem, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, predmež osem, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, predmež devet, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, predmež deset, kdo je za, proti vzdržani vsega. Vsemo končnem besedilu po imensko zvolite. Konec glasovanja. Sprijeto 24 glasov za, eden proti, da ste se vzdržali. Čestitam poročevalcu. Proposition pour une régulation des frontières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 Konec glasovanja. Ja, sprejet 15 eh, za, 12 proti, nihče se ni zdržal. Predlog ja, sem ja, številka 12 za, proti, zdržani. Sprejet. Predlog sem 13 za, proti, zdržani. Sprejet. Predlog sem številka 4 za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo številka 5, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo številka 6, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo številka 14, to je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Priloge predlog številka 15, to je za, proti. Bomo preverili elektronsko, glasujemo konec glasovanja zavrnjeno petnajst glasov proti enajst za enajst vzdržal sedaj pa vodi na video predlog zamišljenka sedem skupaj z ustnim amandmajem bo za proti vzdržani sprejeto predlog zamišljenka devet ta je brezpredmeten tako kot enajsti predlog zamišljenka osem bo za qui est contre, proti vzdržanim spretu, predmišljal, kaj deset za proti vzdržanim spretu. Sedaj pa glasujemo o dopolnjenem besedilu elektronsko in po imensko, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto 21 glasov za, 5 proti 1 eh, vzdržan. Čestitke poročevalcu. Euh, Sedaj pa glasujemo o skupnih euh, določbah v Evropskem parlamentu skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, kohezijskem skladu, Evropskem skladu pomorstva ribištvo. Torej gre za mnenje Zekfrida euh, Murešana. Tukaj imamo glasovanje v bloku, nimamo kompromisov. Euh, Zato smo se odločili euh,

Torej, kdo je za ta sklop? Kdo je proti? Zdržani, sprijeto. Predlog spremembe 43 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 44 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 45 do za, proti, zdržani, to bomo preverili poimensko oziroma elektronsko. Le scrutin est ouvert. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 18 glasov za, 9 proti. Torej Prezme 46 za, proti. Držani zavrnjeno. Prezme 47 za, proti. Držani sprejeto. Prezme 48 za, proti. Držani ni bilo jasno, zato glasujemo elektronsko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 Nisem videl, da so dvignjeni. Rok za to bomo glasovali elektronsko. Tout le monde a voté. Konec glasovanja. Zavrnjeno 15 glasov proti. Une abstention. 10 za 1 se držav. Sedaj gremo na drugi sklop od predlogov sprem 52, 53, 54, 55, 56, 57, 50, 58, 59, 60, 61 do 36. Kdo je za ta sklop? Proti? Zdržani? Zavrneno. Predlog spremembe 62, ki je bil 63 zavrnen, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog 64, kdo za, proti, vzdržani ki zdržani, zavrnjeno, predvsem 65 do za, proti, zdržani, zavrnjeno, predvsem 67 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predvsem je 68 do za, zna še 69, ki smo skupaj do za, proti, zdržani, zavrnjeno, predvsem 70 do za, proti, zdržani, zavrnjeno.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 ki se abstrahira, mislim, da je bilo sprejeto, da bomo preverili 76. Konec glasovanja. Prijeto 16 glasov za, 12 proti. 77 je brezpredmeten. 78 tudi ravno tako 78, 79, 80, tudi, 80 je za, proti. Zdržan je sprijeto. 81 je za, proti. Zdržan je sprijeto. 82 je sprijeto. 83 je za, proti. Zdržan je sprijeto. 84 je za, proti.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 ki se je vzdržanje zavrnilo. 93 je za, proti vzdržanje zavrnilo. 94 je za, proti vzdržanje. To bomo preverili elektronsko. Izvolite. Konec glasovanja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 državnim, to bomo preverili elektronsko pred 99. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto 19 glasov za, 9 glasov proti. Euh, Sedaj imamo predloge 100, 101, 102, 103, 104, 105 in 106, ki so nas skupaj v sklopu do za, proti, vzdržani. Ils sont tombés. Zavrnjeno, 170 proti. Ni jasno, torej preverjeno elektronsko 107. Konec glasovanja. Sprejeto 18 glasov za 10 proti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 qui s'abstient. Adopté. Sprieto. Amendement 124, 127, 129, 132, Proti, zdržani, zavrnjeno. 135 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sklop 136, 137, 139, 141, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 proti. Držani zavrnjena. 148 za proti. Držani nisem videl vseh rok, zato bomo glasovali elektronsko. 148, izvolite. Tout le monde a voté Ste vsi glasovali? Apparemment pas. Konec glasovanja. Sprejeto 17 glasov za, 10 proti, 149 do za, proti. Ni bilo jasno. 149 glasujemo elektronsko. Tout le monde a voté. Konec glasovanja. Sprejeto 19 glasov za, 9 proti 150 do za, proti držanje sprejeto 151 do za, proti držanje sprejeto 152 do za, proti držanje sprejeto 153 do za. Proti, proti držani zavrnjeno. 154 do za, proti držani zavrnjeno. 155 do za, proti držani zavrnjeno. 156 do za, proti držani zavrnjeno. 157 do za, proti držani zavrnjeno. 158 do za, proti držani zavrnjeno proti držani zavrnjeno, 159 do za, proti držani zavrnjeno, 160 do za, proti držani. Ni jasno, ker nisem vseh rok. Glasujemo elektronsko predlogo spremlje 160. Izvolite. Konec glasovanja. Za Brnino, veliko večino, prosim, da dvigujete roke, če ne bomo morali glasovati elektronsko. Prelo sem veš štiri, do za, proti vzdržani, sprejeto 161 do za, proti vzdržani, zavrnjeno. 162 do za, proti vzdržani, zavrnjeno. 5 do za, proti vzdržani sprejeto sto triinšestdeset do za proti vzdržani zavrnjeno sto štiriinšestdeset do za proti vzdržani zavrnjeno šest do za proti vzdržani sprejeto sto petinšestdeset do za proti vzdržani zavrnjeno predloga spremembe sto šestinšestdeset sedem sta identična besedna skupaj, kdo za, proti, vzdržani. Sprejeto 167, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 168 in 8, eh, o katerih glasujemo skupaj, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto 169 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno 170 do za, proti, vzdržani, sprejeto 9, kdo za, proti vzdržani sprejeto. Predvsem je deset do za, proti vzdržani sprejeto. Predlog sme 171 in 172 sta identična, bo samo skupaj do za, proti vzdržani zavrnjena. Kompromis ena do za, proti vzdržani sprejeto. Predlog sme 175 do za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo imeli 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2. Do za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo imeli 19 za, proti vzdržani sprejet, da prevzme 91, to je za, proti vzdržani sprejet 51, to je za, proti Zdržani za verjetnost 174 za proti, zdržani za verjetnost 177 za proti, zdržani za verjetnost 178 za proti, zdržani za verjetnost 37 za, ta je brez predmeta, predmet je 179 za proti, zdržani za verjetnost 180 za proti. Vzdržani zavrnjeno 181 glasa proti. Vzdržani zavrnjeno 182 glasa proti. Ni jasno, glasujemo elektronsko o predlogu s temi 182. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Ni pa bilo jasno. 183 za, proti držanje je sprejeto. 184 je za, aha, ta je brezpredmeten. 185 je za, proti držanje je sprejeto. 320 je za, proti držanje je sprejeto. 22 je za, proti držanje je sprejeto. 186 je za, proti držanje je zavarjeno. 23 je za, proti vzdržani, sprejete 187 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 24 je za, proti vzdržani, sprejete 188 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 25 je za, proti držani sprejeto, 189 za, proti držani zavrnjeno, 190 za, proti držani zavrnjeno, 26 za, proti držani sprejeto, 191 za, proti držani zavrnjeno. Uvodne navedbe, 28 za, proti držani zavrnjeno. Pržani, to bomo preverili elektronsko predlog 28. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto 15 glasov za, 14 proti. To je bil predlog 28. Sedaj pa imamo kompromis 3 do 1 proti, držani, sprejeto. Kompromis 4, 2 za, proti, držani, sprejeto. Predlog sem 32, 2 za, proti, držani, sprejeto. 34, 2 za, proti, držani. To bomo preverili. 34, glasimo elektronsko. Konec glasovanja zavrnjeno 21 glasov proti 8 za. 35 do za. Proti. Vprašanje zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu poimensko. Izvolite. Ste vsi glasovali? Apparemment pas. L'un d'entre vous n'a pas voté. Eh bien,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 Gre za mnenje Eder Gadiazabal Rubial. Prelazno je 11. Gre za proti državni sprejet. 44 za proti državni sprejet. 45 za proti državni zavrnjeno. 12 za proti državni sprejet.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 sedaj imamo 91, predlogov je pa 90, 91, 92, 93, 94 in 95, 97, 98, vsi ti so predzgodnjeni. Kompromis ah, A, kdo je za? Proti. To bomo preverili elektronsko, kompromis A. Tout le monde a voté. Le scrutin est clos.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 za, proti, vzdržani, sprejeto. 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo skupaj o 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za,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 Je pense qu'il est repoussé, mais on va vérifier par scrutin électronique. Sur le 4. Torej, Konec glasovanja. Za vrno 16, proti 12, za prerazumi številka 6, to je za, proti, držanje, to bomo preverili elektronsko prerazumi številka 6. Konec glasovanja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 Konec glasovanja. Zavrnilo 16 proti 12 za. 117 za. Proti zdržani zavrnjeno. 118 za, proti zdržani zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo celotno besedilo. Po imensko. Le skrutin je ouvert. Glasujemo. Le skrutin je clos. Konec glasovanja sprejeto 24 glasov za, 2 proti, 2 pa se vzdržali. Čestitke poročevalki. Nous avons Zdaj pa sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med eh, Republiko Slovenijo obalo in Evropsko skupnostjo. Glasujemo o celotnem besedilu. Najprej glasujemo o sporazumu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. še glasovanje o mnenju. Glasujemo o mnenju gospe Hautala, glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto 26 za, en glas proti in en vzdržan glas. Čestitke, gospod Havkala. Zdaj pa smo še vedno pri ribištvu, sporazum med Evropsko unijo in Marokom. Poročilo Fernandež, en predlog spremembe, gospod Havkala, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Torej, glasujemo o sporazumu, kdo je za, proti, vzdržani in še o mnenju. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Ne ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 23 glasov za, 3 proti, 2 vzdržana glasova. Čestitke gospodu Fernandešu. Oddelek 3. Prošen za prerasporeditev ni. Gospod Ashford, kaj pa ostali oddelki pri proračunu za leto 2018? tri prošlje za prerasporeditev, ne, štiri, bi predstavili svoje mnenje. Hvala lepa, gospod predsednik. Štiri prerasporeditve, o tem ni treba glasovati, zgolj uvednost Evropsko računsko sodišče predlaga, da 681 tisoč evrov prerasporedimo za nakup eh, mobilnih postaj na sodišču, da bodo lahko takoj začeli z delom. Nekaj sredstev so pri hranili pri postavki za plače. Zaradi nizke inflacije so bile tudi plače nekoliko nižje od pričakovanih. Druga prerasporeditev pri sodišču pa je vredna 9,7 milijonov evrov. Šlo bo za izgradnjo tretjega stolpa pri sodišču. Večinoma so sredstva privrčevali pri plačah iz razloga, ki sem ga prej navedel. Potem pa so tu še lizinške pogodbe v zvezi z vozili in pisarniško opremo. Služba za zonanje delovanje 12,5 milijonov evrov gre za novo zgradbo v Washingtonu, Evropska služba za zonanje delovanje bo v Washingtonu kupila novo stavbo, potem je pa še nekaj manjših prerasporeditev za dvorane in za vrtce. Znižali so napovedi za izdatke, tako so nekaj privrčevali, tudi tu velja, da je k temu prispevala nižja stopna inflacije, kar nekaj visokih uradnikov se je upokojilo, nadomestili so jih z nižjimi uradniki, ki imajo tudi nižjo plačo in še Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Tam so nekoliko podcenili svoje izdatke, predvsem zaradi visokih varnostnih stroškov in zaradi potreb po renovaciji. Pri prevajanju, tolmačenju, sestankih uprava, upravnega odbora, zunanjih dejavnostih in tako naprej so privrčevali 200 tisoč evrov. O ničemer nam ni treba glasovati, predsednik, tako da predlagam, da to kar potrdimo ustno. Hvala lepa. Poročevalec, poročevalci v senci, želi kdo besedo, kot kaže ne? Ali pa, če izvolite, gospod Santoš. Uh, senhor Presidente, é, é só para. Gospod predsedujoči, želel bi samo dejati, da se strinjam s predlogom poročevalca in da sem zadovoljen z informacijami, ki eh, so mi dali, ki sem jih zaprosil. Vendar pa vseeno to ni dovolj, da bi glasoval za. Hvala lepa, želi še kdo besedo? Kot kaže ne poročevalec pravi, da če nihče ne ugovarja, lahko sprejmemo vse predlagane prerasporeditve. Nihče ne nasprotuje, torej smo lahko to sprejeli. Zdaj pa Monika Holmajer, ki čestitam za ponovno izvolitev, bo namreč poročevalka pri razdelku 3 pri proračunu za leto 2020. Tudi gospodu Manki sem čestitom, on bo odgovoren za ostale oddelke. Nepremičninska politika, beseda je vaša, zlasti pretorija, o tem smo že nekaj slišali. Also zunächst einmal zu dem Erwerb des Bürogebäudes in Pretoria. Rada bi povedala nekaj o zvezi s poslopjem Evropske službe za zunanje eh, delovanje v Pretoriji. Obstaja pomankanje varnosti, nimamo možnosti za varno komuniciranje, varnostnikom, tudi eh, äh, poslopje ne ustreza varnostnim äh, zahtevam. Darüber hinausgehend wären weit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 Ähm, ähm, In äh, e o tem smo sprejeli odločiti čisto na kratko. Mislim, da je ta rešitev, ki ima pred seboj najboljša. Če ima kdo kakšno vprašanje, äh, imamo na razpolago vso potrebno dokumentacijo, da si jo ogleda. Sama pa predlagam, da predlog podpremo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 Le scrutin est clos. Konec glasovanja. Sprejeto 12 glasov za, en proti, dva vzdržana glasova. In še drugo glasovanje o Azerbajdžanu. Glasujemo poimensko. Skrutin je klub. Konec glasovanja. Sprejeto 14 glasov za, en glas proti, dva vzdržana glasova. drugih nepremičninskih zadev nimamo. Monika Holmajer pravi, da nima drugih sporočil ali pač. Skušamo ugotoviti, če äh, kdo je koristnik zgradbe, ki nam daje v najem poslopja na veleposlaništvu v Moskvi. Gre za tri agencije, ki, s katerimi delamo, vendar pa še nismo ähm, ugotovili, kdo je lastnik kajti imamo vtis, da je tukaj nekaj čudnega. Hm, zanima nas, kdo je pravi lastnik, kdo se gospodarsko koristi z našo namnino, ne kdo kaže obraz. Beruš. Ja, očitno ruske matrioške. Uh, Gre za družbo za mejo odgovornost iz Cipra. Zatem se skrivata dve družbi in uradno je tisti, ki živi na Cipru, domnevno gospodarski koristnik, nimamo pa nobenih <laughs> dokumentov s tem v zvezi. Še enkrat bomo ja povprašali, kaj ti Glede na to, da sodelujemo s tre, tremi družbami, ved, se vedno znova pojavi ime osebe, ki je direktor teh družb, ne vemo pa, kdo je v resnici lasnik. Eh Dobro, bomo upravili preiskavo v zvezi s tem nenavadnim primerom. Odločno bom podpiral vašo zahtevo, namreč niti slučajno ne bo Evropska unija ali pa Evropski parlament osumljena tega, da kakorkoli sodeluje pri pravosodni ali davčni optimizaciji. Evropska unija ne želi biti vključena v take manevre. Vsaka država članica Evropske unije je zgled na področju integritete, spoštovanja pravil, spoštovanja preglednosti. Gospod Juncker tako pravi. Dobro. Če nimate nobenih vprašanj pod točko razno, potem lahko sklenem, da smo obdelali vse točke na dnevnem redu, opravili vsa glasovanja, še informacija glede na slednjega skupnega zasedanja Bačkont v četrtek do povdne gre za pravno državo v zvezi z Invest EU. 13. decembra do povdne, torej se je odborov za proračun in nadal proračuna Invest EU bomo obravnavali. Naša naslednja seja pa bo prihodnje leto in sicer 23. in 24. januarja. Odbor za proračun bo do konca leta zasedal zgolj še skupaj z odborom Kund. V četrtek dopoledne me ne bo, zato vam želim srečen Božič. Mislim, da ste si še kako zaslužili to pauzo zdaj, ki vas čaka in se boste lahko ukvarjali z peko in tako naprej. Seja je zaključena.